Kolegice in kolegi, dobro jutro. Nadaljujemo z delom. Sklepi koordinatorjev včeraj zvečer, 21. januarja, so bili razdeljeni, če do pol enih nihče ne bo ugovarjal, bodo sklepi koordinatorjev sprejeti. Gospod Ertuk, izvolite. Hvala lepa, dobro jutro, gospa predsednica. Imamo ugovor in uh, zdaj bom o tem nekaj povedal. Tisti koordinatorji, ki ste bili včeraj na zasedanju, se boste morda spraševali. Uh, Namreč pri četrti točki je bila sprejeta odločitev in sicer to odločitev naj bi preložili na naslednjo sejo koordinatorja, ampak to ne drži. Na dolgo in široko smo o tem govorili z različnimi umestnimi ukrepe in tako naprej. In zdaj imamo tri možnosti, o katerih bi morali glasovati. Mnenja so bila različna, v zvezi s tem, ali naj bi to storili ali ne. Konec zasedanja je bil kaotičen, vendar prav gotovo se nismo dogovorili, da bomo na naslednjem zasedanju koordinatorjev o tem govorili. Med drugim je bilo rečeno, da bo predsednica odbora poslala pismo Tajanju, zato da naj bi to predložili konferenci predsednikov, ki naj bi tudi odločala. Zato sem želel na to izpostaviti tukaj, uložiti ugovor in lepo prosim, da bi glasovali tukaj člani odbora za promet. Hvala. Hvala, gospod Ertuk. Še kak komentar? Gospod Vim van de Kamp, izvolite. Hvala lepa gospa predsednica. Tudi jaz sem bil prisoten na srečanju oziroma na seji koordinatorjev včeraj. Vse je bila res uh, nejasna. In ne spomnim se, da bi se tako odločili. Predložili smo sicer nekaj morebitnih ukrepov, ampak 29. januarja moramo o tem še enkrat govoriti. Še kak komentar? Gospod Telička, izvolite. Čeprav niste v formi, kakor ste dejali. No, izvolite vseeno. Gospod predsednica, dobro jutro. Upam, da boste prispevali k temu, da se bom kmalo počutil bolje. Tudi jaz sem bil na tej seji včeraj in zdi se mi, da vlada zmeda zaradi različnih stališč. Mislim, da bi bilo dobro, če bi v odboru rekli naslednje. Včeraj smo imeli razpravo v zvezi z svežnjem mobilnosti in rezultat glasovanja je bil 50-50. Lahko se vrnemo na raven koordinatorjev, ampak mislim, da se rezultat glasovanja ne bo spremenil. Pravi pristop bi, po mojem mnenju, bil, da o tem glasujemo v odboru. Na vse zadnje je to naša naloga kot koordinatorji, da če ne najdemo dogovora, potem odloča odbor med tremi možnostmi, ki smo jih eh, obravnavali včeraj in ki jih je omenil eden od kolegov. Gospod Liberacki, izvolite. Potem pa tudi gospod Amato. Pa ne kar tako je gospod Amato. Ne, ne, počakajte, počakajte. Najprej gospod Liberacki, potem pa gospod Amato. Hvala lepa. Moje vprašanje je, o čem bomo glasovali? O čem bomo glasovali? Bomo glasovali o rezultatu zasedanja koordinatorjev? Je bila to kaotična zadeva. Kaj se je zgodilo, o čem bomo sploh glasovali? Medem, dem. Gospa Damato, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Če se ne odzovem na to, kar je dejal zadnji kolegi, strinjam se s tem, da glasujemo, da vsi glasujemo, vsi člani odbora glasujemo od treh ali se vrnemo na plenarno sedanje ali v odboru ali napišemo dopis eh, konference predsednikov. Zato, ker Večina koordinatorjev je bila tu včeraj. Sekretarjat je izračunal sponderirano večino in morda je bilo najbolje, če bi v odboru tran glasovali v teh treh možnostih. Hvala lepa. Še kdo? To bo zadnjič. Gospod Zlotovski, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Seveda, o tem lahko glasujemo v odboru za promet, ampak kolikor vem, potrebujemo nekaj časa, da se pripravimo na to glasovanje. Če bomo zdaj glasovali o tem, mislim, da to ne bo smiselno. Dobro bi bilo, če bi o tem glasovali, torej, ampak ne pred 29. januarjem. Hvala. Hvala lepa. Naj vam povem, kaj se je zgodilo včeraj. Včeraj na zasedanju koordinatorjev smo govorili o svežnju za mobilnost in predstavila sem tri možnosti. Koordinatorji so jih v bistvu predlagali in sicer prvič, da se vrnemo v odbor za promet, druga možnost je, da gremo takoj na plenarno zasedanje, tretja možnost pa je, da. Na plenarnem zasedanju ugotovimo, kje smo. Prva možnost 24 glasov, druga možnost 24 glasov, torej da bi šli na plenarno zasedanje. Tretja možnost pa je, da bi od plenarke zahtevali, da se da to na dnevni red. In potem bo plenarno zasedanje odločalo. To je to. Zdaj ste zahtevali, da glasujemo do povdan. Mislim, da to ne bo šlo, ne bi bilo legitimno in to ne bi odražalo sklepo koordinatorjev. Tako torej ne bo šlo prvič. Drugič. če bi glasovali o tem, ali glemo na plenarno zasedanje ali ostanemo v odboru, postopek je drugačen, zato danes ne moremo glasovati. Gospod Rike, je prav tako nekaj predlagal, jaz pa vam bom povedala nekaj. V zvezi z svežnjem za mobilnost mora vsak pač prevzeti odgovornost. Zadeva že nekaj časa traja. In vprašanje ni, kako je z glasovanjem, ampak vprašanje je, kaj bo z sporočilom, ki ga bi naj poslali konferenci predsednikov, ki naj bi potem odločala o tem. Ima kdo kak ugovor, gospa Meissner? Čisto odkrito. Mislim, da mora obstajati kakšno pravilo tukaj, kaj ti dejali ste, da po vašem mnenju to ne gre. No, mislim, da mora pisati v pravilniku, kaj gre in kaj ne. Vem, da je to zapleteno, ampak po mojem mnenju že zelo dolgo odločamo o tem. In gre tudi za to, ali lahko nadaljujemo z delom na tem svežnju. In parlament bo tukaj odločal, zato mislim, da bi bilo dobro, če bi glasovali o tem, kakšna je zdaj večina v odboru. Zato se mi zdi čisto legitimno, da to zahtevamo in to je prav gotovo tudi v skladu s pravili. Izmail Ertug in Pavel Telička sta prav tako to dejala. Če koordinatori ne sprejmejo odločitve, potem moramo zato vprašati odbor. Mislim, da smo zdaj vsi vključeni v to, ne glede na to, ali smo poročevalci oziroma poročevalci v senci in mislim, da bi moralo biti mogoče, da vidimo, kakšno je mnenje odbora. Še danes. Izvolite. Na razpravi včeraj smo imeli tri možnosti. Prvič, da bi šli v odbor, drugič, da bi šli na plenarno zasedanje in tretjič, da bi poslali pismo konferenci predsednikov in jih prosili, da one odločajo v zvezi s tem. Mislim, da bi bilo čudno, če bi se še enkrat vrnili v odbor, da bi še enkrat glasovali v istem predlogu. Če bomo šli v odbor, bi morali najprej preučiti kompromise, zato da vidimo, ali lahko spremenimo predloge in potem glasujemo o novih predlogih. Če bi šli na plenarno zasedanje brez kompromisov, bi potem to pomenilo, da bomo imeli veliko glasovanj v zvezi z predlogi sprememb in to bi bilo zapleteno. Zato mislim, da moramo poslati pismo konferenci predsednikov in jim povedati, da nismo prišli do sklepa. Hvala. gospod Koh in gospod Liberatski, potem pa konec. Hvala, gospod predsednica. Kolikor vem, smo se strinjali, da o postopku ne bodo odločali tretji, ne pravna služba, ne konferenca predsednikov, niti noben posrednik. Mi v odboru moramo odločati, ali bomo šli na plenarno zasedanje, ali bomo šli po kakšni drugi poti. lahko se odločimo, da to preložimo na naslednji mandat ali pa pač poskusimo še to rešiti v tem mandatu, ampak po mojem mnenju bi morali odločiti poslanci v tem odboru. Hvala, gospod Liberacki, potem pa je razprave konec. Hvala lepa. Mislim, da ima gospod Koh prav. Zanima me le mnenje pravne službe, kakšne so naše možnosti, kaj je v skladu s pravili in kaj je proti pravilom, končna odločitev pa mora biti v naših rokah. Ne pozabite, da smo glasovali junija in pred dvema tednoma in zdaj smo spet pri rezultatu z junija lani, zdaj pa želim imeti, imeti mnenje pravne službe. in poskrbeti želim, da bi končna odločitev bila v naših rokah, torej v odboru za promet. Hvala. Hvala lepa, zdaj je razprave konec. Ko imamo seje koordinatorjev, jih pač imamo in tudi, ko dobimo sklepe, jih imamo, vendar tukaj sklepov pač ni. Zadeva je bila jasna. Večina je dejala, da bo predsednica odbora za promet poslala pismo gospodu Tajaniju, zato da bo konferenca predsednikov odločala. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne bo glasovanja v odboru za promet. Tisti, ki želite na plenarno zasedanje, seveda lahko, lahko aktivirate svoje skupine in tako naprej. Včeraj pa je bilo jasno. Ni bilo večine, ne zato, da bi šli na plenarno zasedanje, ne da bi se vrnili v odbor. Torej, ta dosje bo zdaj obravnavala konferenca predsednika. Oni bodo odločali, ali to gre na plenarno zasedanje ali ne. Včeraj, ko je bil čas za odločanje, ni bilo večine in pač nismo morali oziroma nismo mogli prekršiti načel demokracije. Tako ne gre. Gospod Ertuk, vi ste zadnji, potem pa bomo glasovali. No, to je bilo malce v slogu Madura, ampak dobro. Mislim, da ste to dobro opisali in tudi gospod Delunda je to opisal tako, kot je treba. Včeraj smo govorili o treh možnostih in še enkrat ste ponovili pred nekaj sekundami kako naj bi bilo. Vendar, to je zelo pomembna tema in zanima me, zakaj to ni v zapisniku. To mora biti v zapisniku, namreč, da obstajajo tri možnosti in v zapisniku bi moralo pisati, da boste na osnovi razprav poslali pismo predsedniku parlamenta, zato da to posreduje konferenci predsedniku in da bo konferenca predsedniku odločila o tem, kako bomo nadaljevali. To mora biti v zapisniku. v odboru za promet prav tako obstajajo glasovi za to, da bi odločili o postopku. Mislim, da ni dobro, če rečete, da glasovanje ni mogoče, kajti odločitev bi moral sprejeti odbor za promet, ne pa par kolego med nami. Gospod Ertuk, zapisnik bomo spremenili, in vključili bomo tudi te tri možnosti. Danes popoldan pa bomo poslali pismo Tajanju, v katerem bomo zapisali, da naj ta dosje zdaj obravnava konferenca predsednikov. Vi pa zahtevate tudi, da bi glasovali o treh možnostih v odboru za promet, no to pa ni mogoče. Ne bomo spet začeli z razpravo, o tem lahko govorimo kasneje, ampak treba se je bilo odločiti, večine pa ni bilo. Gospod Pavel Telička, izvolite. Se upravičujem, ampak to ni sklep, po moje. Mislim, da nimamo odločitve. Ne vem, ali vaši sklepi odražajo večino. Ne vem, zakaj odbor ne bo glasoval o teh treh možnostih. Strinjam se z gospodom Kohom, strinjam se z gospodom Ertogom, z gospodom Liberatskim, z gospodom Damato. Mi v odboru Tran želimo odločati, kako bomo nadaljevali. Če ne bo šlo, potem bomo to posredovali konferenci predsednikov. Ne vem pa, zakaj bi morali kar takoj to posredovati konferenci predsednikov. Med zasedanjem koordinatorjev in konferenco predsednikov obstaja zelo pomemben člen, to je odbor za promet. Mi se s tem pristopom ne strinjamo, tudi skupina Aldo v celoti se s tem pristopom ne strinja in prosim, da je to v zapisniku. Hvala razprave je konec, na koncu vam bom povedala samo nekaj. Gospod Telička, vem, da želite iti na plenarno zasedanje, ampak na glasovanju včeraj smo dvakrat šteli in ni bilo večine. Ni bilo večine ne za prvo možnost, niti za drugo možnost. Ne zmišljujem si, saj ste bili zraven. Sekretarjat je štev dvakrat, hvala gospod Radek in 24 glasov je bilo za plenarno zasedanje, 24 pa za odbor. Večine ni bilo. Razprava je konec. Se upravičujem, ampak prav gotovo morajo biti kakšna pravila, če koordinatorji ne pridejo do dogovora. Kakšna so pravila? Sej sekretarjat mora vedeti, kakšna so pravila.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 začeli bomo z izmenjavo mnen in sicer govorili bomo o pravilih, ki zagotavljajo osnovno povezljivost na področju zračnega prometa v zvezi z izstopom Združnega kraljestva iz EU. Poročevalec je Pavel Trička, tudi gospod Lotovski je tukaj in gospa De Monte oni so poročevalci. To so trije dosjeji, ki zadevajo Brexit v primeru, če dogovora ne bo. Koordinatorji so se odločili, da bomo postopali po poenostavljenem postopku v skladu s 50. členom poslovnika. Postopek je naslednji. Nadaljujemo lahko brez predlogov sprememb po razpravi danes do povdan in če se za to odločimo, bo predlog komisije šel brez sprememb na plenarno zasedanje, razen če bo določeno število poslancev ali več političnih skupin, ki predstavljajo vsaj pet poslancev, temu ugovarjalo. Druga možnost je, da sprejmemo predloge sprememb in v tem primeru lahko poročevalci in samo poročevalci to storijo in predložijo lahko predloge sprememb vsem poslancem v odboru za promet in razen, če naprodu, temu nasprotuje določeno število poslancev ali političnih skupin, ki predstavljajo vsaj pet poslancev, nekele, torej, če ne ogovarjajo poslanci oziroma politične skupine, bodo predloge sprememb sprejeti. Če pa bo kdo ugovarjal tem predlogom sprememb, pa bomo glasovali v odboru na naslednji seji. Zdaj pa dobi besedo gospod Telička, ki je poročevalec. Izvolite. Gospod Telička, beseda je vaša. Torej, hvala lepa, hvala predsednica, hvala za to, da ste predstavili postopek. Kolegice in kolegi, vem, da je časovnica natrpana. Želimo si, da bi dobili večino v odboru in v parlamentu, zato moramo postopati hitro. Zato želim povedati, da sem sodeloval z poročevalci v Senci in drugimi in poskusil sem poskrbeti, da bomo dobili besedilo, ki ga bodo podprli poročevalci in poročevalci v Senci in sicer še danes zvečer. poročevalci v senci se bomo sestali danes večer in predlagam, da delamo tako dolgo, kot je treba, da pridemo do želenega rezultata. Še nekaj želim povedati. To ni povezano z pomankanjem pobude strani GD Move. Namreč predlog je prišel relativno pozno. se opravičujem, ampak mislim, da bi najvišje ravni komisije lahko že vnaprej predvidele, da nas čaka trdi brexit. Poenostavljeni postopek in natrpana časovnica je pač posledica tega, da nekdo v komisiji ni sprejel ustrezne odločitve pravi čas. To ni kritika generalnega direktorata MOV, ampak višjih ravni komisije. In še nekaj, prav tako nimamo presoje učinka. Jaz menim, da potrebujemo boljše upravljanje, ne glede na to, ali gre za Brexit in natrpano časovnico, ampak že številne kolegice in kolegi izražajo kritiko in pomisleke, sprašujejo se, kakšne bodo posledice. In to je jasno, kadarkoli smo na zasedanju, tudi ko je bil tam gospod Selmajer, smo vedno ponavljali, da potrebujemo presojo učinka. On pravi, da če bi imeli presojo učinka, ne bi bilo niti brexita, ampak to ni dovolj dober argument. Dobro. Kakorkoli že, to presega pristojnosti GD Move, izpostaviti pa želim določene elemente. Prvič, ob vsem dožnem spoštovanju britanskih kolegov, vsi vemo, da bodo posledice hude, ne glede na to, kakšen brexit bomo imeli. Morda nas čakajo pogajanja v prihodnosti o odnosu, ki ga bomo imeli kasneje. To razumem in zato ne želim, da bi šli onkraj teh svoboščin, ki jih pokrivata dogovor ne želim, da bi na negativen način posegali v naše pogajalska stališče v prihodnosti. Ampak vseeno mislim, da lahko rešimo določena vprašanja na tak način, da bi to koristilo potrošnikom, to je vprašanje povezljivosti in seveda podjetjem. Lepo bi bilo, če bi zahtevali pojasnila komisije. To je naša zadnja možnost, preden dobimo poročilo. Namreč gre za vprašanje določanja najvišjih urednosti. Razumejo bi, če bi to bilo povezano s tem, kar sem povedal prej. Če ne bi bilo teh pragov, bi to vplivalo na pogajalska stališča v prihodnosti. V tem primeru bi to razumel, ampak to ne drži. Če se odločimo za pragove, bo šlo za vzajemno odločitev. To pomeni, da mi zahtevamo, da bomo imeli določeno število letov, ki bodo dovoljeni ne glede na to, kaj se dogaja na trgu. To bo vplivalo na podjetja, pa tudi na potrošnike, In to se je že dogajalo. Ljudje so že kupili vozovnice, ljudje že imajo načrte, da bodo potovali. In to ima tudi sekundarne posledice, tako za potrošnike, kot tudi za podjetja, industrijo in turizem. To me moti in mislim, da bomo morali najti rešitev za to. In sicer na tak način, da ne bomo vplivali na nič od tega. In še nekaj, lepo bi bilo, če bi komisija povedala kaj več o naslednjem in sicer lasniške strukture. To je ključnega pomena in to je tudi zelo zapletena tema. Hvala za prispevke cenjenih kolegic in kolegov, ampak vidim, da obstajajo različna mnenja v zvezi s tem. To je je odvisno tudi od tega, kakšne so naše letalske družbe doma v naših državah in kakšen je njihov poslovni model. Zato je težko govoriti o tem vprašanju. Predlog komisije je nekje vmes, ampak jaz sem pripravljen to obravnavati bolj podrobno. Ampak glavno je, da smo pod velikim časovnim pritiskom. Težko je v tako kratkem časovnem obdobju prestrukturirati podjetje. Ne gre samo za poslovne modele, ampak gre tudi za lasniško strukturo. In zavedamo se, da obstajajo različne lasniške strukture na evropskem trgu. Lepo bi bilo, če bi komisija to pojasnila, zato da bomo sporočevalci v senci lažje sprejeli odločitev. In še nekaj. code sharing oziroma skupno izvajanje letov. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kakšne dogovore lahko imamo z tretjimi stranmi. To ni samo vprašanje znotraj EU, večinoma da, ampak mislim, da bomo to morali tudi obravnavati v ustreznem kontekstu. In še nekaj, kjer prosim za komentar komisije, zaenkrat imamo končni datum, končni rok, ampak čez nekaj minut bomo obravnavali varnost v letalskem prometu in videli boste, da tam nimamo časovnega roka. Vem, da ima to več razsežnosti, ampak tukaj je treba upoštevati tudi svet, kaj ti gre za vprašanje pristojnosti. In uh, eh, kmalo bomo morali začeti govoriti tudi z njimi, to razumem, ampak mislim, da to ni pravi način postopanja. Spoštujem pristop komisije, vsi vemo, kakšne so pristojnosti, ampak mislim, da bi v prihodnosti še vedno morali imeti čim tesnejši odnos z Združenim kraljestvom, to velja za letalski promet drug drugega bi morali eh, spodbujati, sporozum bi moral biti tak, da pomaga obema stranema. Ne vem, ali bomo imeli ločen letalski sporozum ali bo to v okviru česa drugega, ampak mislim, da bi bilo dobro, da bi ta sporozum sprejeli čim prej in to bi koristilo vsem. Gospa predsednica, to so moje komentarje. Poročevalci v senci se sicer tega dobro zavedajo, ampak lepo bi bilo, če bi slišali kaj strani komisije. V zvezi s tem spremljamo tudi razprave v svetu, ampak mislim, da moramo najti rešitev, ki bo koristila vsem, upoštevati pa moramo tudi, da ima tudi svet svoje stališče. Hvala. Hvala lepa, gospod Lička, gospod Lutovski, izvolite.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 velik izziv za Združeno kraljestvo in za Evropsko unijo. Ne glede na končni izid pogajanj, se mora to obe strani pripraviti na scenarij, ko ne bo dogovora. In cilj tega osnutka je to, da pripravi države članice na trd Brexit. Tako da se zagotovi kontinuiteta zaradi letalske varnosti imamo zakonodajo EU, ki določa, da lahko letalski prevoz v EU izvajajo le tista letala, ki imajo certifikat EASE. E. In po Brexitu bi takšna letala lahko še naprej uh, izvajala polete, da pa se zagotovi nadzorovan nadzor iz sistema EASE. Uh, na sistem Združenega kraljestva, bomo dali pretiran dovolj časa, da pridobijo certifikate skladno s členom 63. Eh, z uredbo 2000 skozi nič 39. In uh, tega ni treba bistveno spremenjati in kot poročevalec bi rad predlagal, da mi sprememo to poročilo brez predlogo sprememb. Uh, v naših ocenah je bilo tako, da bi te certifikate podaljšali za 9 mesecev, je minimum. Torej smo tudi odprti za predloge, s katerimi se to obdobje podaljšalo. In upam, da se lahko o tem pogovorimo danes na našem sestanku s pročevalci v Senci. Seveda obstajajo odločene težave in sicer da ni prave presoje vpliva, vendar glede na to, kako malo časa imamo, se strinja s, z argumentom komisije, da bi bilo sedaj zelo zapleteno pripraviti takšno presojo vpliva. Tako da upam na vaše sodelovanje zlasti z poročevalci v senci in se veselim vaših komentarjev. Hvala. Hvala gospod Zlotovski, gospod Demonte, izvolite. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednica. No, podobno lahko povem glede prevoza eh, tovora, torej potrebujemo pospešen postopek za to, da bomo lahko sprejeli ta, to poročilo dovolj hitro. Vsi, si, vsi bi si želeli presojo vpliva, vendar očitno je, da ni dovolj časa. Hvala komisiji za ta predlog. Eh, s tem se želi zagotoviti povezljivost za prevoz blaga, tudi uh, v primeru eh, Brexita, brez dogovora, seveda bi bilo dobro, če bi že prej imeli dogovor, tako da ne bi bili pod takšnim časovnim pritiskom. No, težave tem, da če nimamo izstopne pogodbe, potem bo prevoz blaga med Združenimi kraljestvami in EU bodo nekaj, kar bo urejalo evropsko pravo. To bo žal pomenilo uh, izgubo veljavnosti Eh, certifikat v skupnosti, ki jih dobijo prevozniki v Združenem kraljestvu in s tem pravzaprav ti več ne bodo imeli dostopa do trga EU. In podobno bo veljalo za evropske prevoznike v odnosu do Združenega kraljestva. Zato moramo vzpostaviti začasne ukrepe, s katerimi bomo urejali prevoz blaga med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. In s tem bomo tudi oblažili ali pa se izognili Eh, slabim vplivom, ki bi eh, poslabšali povezljivost eh, prevoza blaga med EU in Združenim kraljestvom. In ko gre za prevoznike Združenega kraljestva, bodo morali biti usklajeni z zakonodajo EU, zato bodo morali se držati enakih pravil, kot se jih držijo prevozniki iz EU člen 50 zagotavlja načelo enako vrednosti. V členu 4 vidimo, katera zakonodaja je trenutno veljavna, v členu 5 govorimo o enakovrednosti pravil in dajemo tudi možnost komitiji, da spreme delegirane akte. In potem v člen 6 ki zadeva lojalno konkurenco, gre za spremljanje strani komisije, ki mora zagotoviti to enakovrednost, torej da se spoštujejo ukrepi lojalne konkurence. In vse, kar lahko zajemajo delegirani akti. Torej, to tudi vključuje sodelovanje med drugani EU in Združenih lesta, pa tudi, ko gre za nadzor komisijo bi prosila naj pojasni, kaj eh, želi reči s tem, ko pravi primerne ukrepe sprejeti, ker se mi zdi to nekoliko, formula, nekoliko hlapna formulacija. In ta formulacija je zapisana v členu 5, oziroma se upravičujem, v členu 6, v drugem odstavku v točki C. Tam piše sprejeti ustrezne ukrepe. Nekaj podobnega tudi piše v členu 5. No, to je nekaj, kar se lahko tolmači na več načinov, to je zelo hlapno zapisano in zato je to treba pojasniti. Seveda sem danes popovdne na voljo eh, za vaše vprašanje. Imamo tudi sestanek počalcev v senci popovdne, tako da sem eh, na voljo za predloge kolegov. Eh, Hvala, dragi poročevalci, za predstavitev teh treh poročil sedaj pa bom dala po eno minuto, ker smo, uh, ker smo nekoliko v zamudi. Najprej gospod De Grandes Pasqual, minuta za vas, izvolite. Hvala. Žal mi je, da nimamo več časa, ker gre za predstavljen postopek, vendar moramo vse to sprejeti in. Uh, moramo se pogovoriti vsebini, sicer bomo še več kot ponostavili vse skupaj. Torej, ne bom sedaj govoril samo o postopku, temveč bom na kratko predstavil pet komentarjev. Prvič, referenčni datum. Ko je za turizem in letalstvo, se vsi strinjajo glede nečesa, da je referenčno leto, mora biti leto 2018 oziroma ta pristop je nekoliko nenavaden. Potem drugič, code sharing. Uh, uredba tega ne dopušča britanskim prevožnikom. In uh, to je, torej, to bo presečne breme za uh, letalske družbe. Tretjič, ko gre za letalske prevožnike, tu imamo tudi težavo, potem četrtič dvostranski sporazumi, ki jih Evropska komisija prepoveduje. S tem Evropska komisija ureja pravice glede prevoza in to je pristojnost držav članic, kot vemo. In petič, kar zadeva vprašanje lastništva in nadzor iz uredbe. Poročevalce bi prosil, da se vključijo veljavnost certifikatov. To je ključna težava letalskih družb v Evropski uniji. Ni smiselno, da uporabljamo tako nefleksibilno obstoječo zakonodajo, ker bo to zares prizadelo letalske družbe in tudi pravice uh, potnikov. Imamo odprto posvetovanje. Uh, posvetovanje glede uredbe 2008-2008 to je pomembno upoštevati. Mislim, da bi bilo smiselno to, da bi podaljšali veljavnost obstoječih licenc eh, za eno leto. Upam, da se bomo lahko spočevalci v senci prišli do nekasnega sporazuma. Hvala, gospod Pascual de Grande. Vem, da je to slabo, vendar res prosim, da se držite ene minute. Gospa Förster. No, da bom tudi sama govorila nekoliko dlje na kratko. Strinjam se s poročevalci in s predhodnikom. Ne upošteva se, da imamo šest odstotno povečanje uh, prometa, ki se načrtuje za leto 2019. To ugotavljajo Eurocontrol, nacionalni organi letalske družbe. Torej, počitnice so že mm, zrezervirane in ne vem, kako bomo ravnali, ali bomo preprosto klicali ljudi in povedali, da so počitnice odpovedane. Torej, ja, ta tuji eh, so nam dali podatke. Tuji je zelo ugledna družba in je zelo zaskrbljena. Kaj ti pet njihovih letalskih družb, Belgis, belgijske, nizozemske in tako naprej, več ne bodo mogle delovati v teh novih pravilih. Seveda upam, da ne bomo v takšnem položaju, vendar imamo 5 milijonov dodatnih sedežev na letih za to poletje in eh, naj nam komisija razloži, kaj bodo rekli eh, španskemu turističnemu združenju in eh, turistom, da bodo njihova potovanja odpovedena. To se mi zdi zelo slabo. In še zadnja stvar, tudi američani imajo to prav. Zelo smo se prizadevali za Eh, sistem skupnega eh, neba v EU, vendar američani so zelo nesečni glede, kar tu vidijo, kajti to, kar eh, predlagate, prejudicira sporozum Open Sky med EU in ZDA, tako da bi komisiji predlagali naj zadeve vendarle nekoliko zadeve premislijo. Seveda si vsi želimo, uh, da bi bile stvari čim bolj preproste, vendar uh, moramo v zadeve pogledati praktično, kajti tole je precejšnje razoč razočaranje, eno najslabših zadev, kar smo videli od komisije. Sur, uh, Če boste vsi presegli svoj čas, bomo tu do treh in to ni mogoče pravzaprav. Torej, prosim, držite se bistva. Torej, gospod Delunde, ene minute izvolite. Hvala. No, bom pa jaz zelo kratek. Ko sem sledal predloge, naj povem, da se strinjam s splošnim stališčem komisije. No, lahko bi nam dali čas, da se to gledamo nekoliko bolj zgodaj, tako bi imeli več časa. Čeprav smo seveda mi v seveda boljšem položaju kot pa druga stran ta hip. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo gospoda Zlotovskega. Gospod Gerhold. Ja, vielen dank, Frau Vorsitzende. Äh, Hvala lepa, gospod predsednica. Nažalost, je britanski parlament zavrnil sporazum in dobro je, da se komisija zdaj ukvarja z morebitnimi posledicami. Govorimo o varnosti v zračnem prometu, to je kontroverzna tema. Nažalost, še nisem govoril z vsemi interesnimi skupinami o tej temi in zato bom previden. Čisto na kratko, tudi če bi imeli neurejen izstop Združenega kraljestva iz EU, je nujno, da ohranimo varnostne standarde. Vendar, če bi bilo izpolnjevanje standardov neenakomerno, bi to lahko vodilo do težav tudi za proizvajalce letal to bi vplivalo na gospodarsko rast in na delovna mesta. Mislim, da je predlog komisije na srečo dober in da upošteva veljavno zakonodajo. Združno kraljestvo bi moralo obdržati veljavne licence, te licence bi morale biti tudi priznane po brexitu, to je pomembno tudi za letalske družbe, zato podpiram komisijo, da bi ti predpisi veljali tudi za takrat tretjo državo Združeno kraljestvo v okviru EASA. Hvala, gospoda Zimke, je ni. Gospod Van Minterburg. Njega ni, ga pa zastopa gospod Telička. Izvolite, gospod Telička. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, kolege tu ni, tu obžaluje, bom pa v eni minuti predstavil njegovo njegov stališče. Gospod von Miltelbrg pravi, da ne glede ali imamo dogovor ali ne, je pomembno, da je EU pripravljen na kakršen koli scenarij. In pozdravlja ta predlog, ki omogoča to, da ne bo prišlo do negativnih posledic za uh, proizvajalce letal in da lahko nadaljujejo s svojimi dejavnostmi. To je v njihovem interesu in tudi številni proizvajalci so v družbenem kraljestvu, tako da je to tudi za njih pomembno. Pomembno je zagotoviti visoko stopno letalske varnosti, tudi če združeno kraljestvo postane tista država. Zato ta predlog ne sme pomeniti manj strogih pravil, ko gre za letalsko varnost. Hvala lepa, gospod Ličko. Gospod Telok. Gospod Telok. E Zaguje tudi nikogar. Potem pa se daje poročilo gospede Monte. Gospa Klun. Thank you very much. Hvala lepa. Upam, da to ne bo potrebno sploh izvajati, vendar potrebujemo nekakšen rezervni načrt. Če ne bomo imeli rezervnega načrta, torej potrebujemo neka, nek, neko boljšo definicijo glede uh, ko gre za prevoz med Irsko in Združenim kraljestvom? Mislim, da moramo bolje določiti, definirati ločene definicije. Prav tako se ne obravnavajo prevoz med Dovrim in Kalejem, pa potem prevoz med Severno Irsko preko Irske v Združeno kraljestvo. Torej, to moramo proučiti in uskladiti, vendar to lahko rečemo danes popovdne v interesu EU preterjen združenih. Eno pretirano združenje klesa je pomembno, da preverimo družbe glede kabotaže in moramo torej zagotoviti, da je to vse v skladu zakonodaje EU. Hvala lepa, gospod Zlotovski. Izvolite. Glede poročila, gospod Demont. Eh, v naši oceni, v oceni grupe EKR, najvažnejši za, naš, za, za nas, za skupino EKR, je najbolj pomembno to, da lahko zagotovimo vse storitve v prevozu po brexitu, torej ko gre za kabotažo, tranzit in tako naprej, da ni nobenega menih ovir do dostopa do trga. Sicer bodo družbe trpele, zlasti tiste, ki izvajo storitve v Združenem kraljestvu. In druga stvar, ki je zelo pomembna, je, so avtobusne storitve. Imamo hm, pogodbe, vendar, če pride do Brexita, potem Združeno kraljestvo ne bo več podpisnica tega sporazuma in prevoz potnikov ne bo več mogoč, ker ne bo pravne podlage za to. In to bo zelo škodljivo za družbe, ki nudijo takšne storitve. Tako da upam, da ko se sestanemo danes popovdne, da bomo rešili to težavo. Hvala, gospa predsednica. Najprej hvala komisiji za njeno zapleteno vlogo, kajti nišče od nas ne ve, kaj se bo zgodilo in more pač predlagati predloge za negotovo prihodnost za vse pristojne, kot pač vidimo v teh tednih, da je. Mislim, da moramo eh, nadaljevati z delom, zato da bo imel sektor zagotovljeno varnost, da ne bo prišlo do uver, da ne bodo oškodovani v svojih ekonomskih dejavnostih, da ne bodo eh, tudi ogrožene socialne pravice ljudi, ki delajo v tem sektorju. In prevozne družbe eh, že zahtevajo večstranska dovoljenja, ki niso predvideno v te namene, vendar pač že ukrepajo. Menim, da mi moramo sodelovati in sprejeti najboljšo možno odločitev, zato da ne bo prišlo do težav. Hvala lepa, gospa Bilbao. Gospod Taylor, izvolite. Hvala, gospa predsednica, na hitro. Ne glede na to, kar si mislimo o odločitvi britanske vlade, ki se mi zdi res neumna in destruktivna, vseeno moramo zagotoviti enake pravila za vse, tako za EU kot za eh, Združeno kraljestvo, ko gre za prevoz blaga. Zaskrbljen sem glede prevoza tovora po cesti, zlasti glede vprašanja inšpekcij, glede živil, ki se prevažajo in živali, ki se prevažajo. Torej, rad bi predlog bolj proučil in uložil morda tudi predloga sprememb. Hvala, gospod Taylor. Torej, predstavili ste stališča poročevalcev in poročevalcev v senci. Sedaj pa dajem besedo komisiji, gospod. Kornelis in gospe Vener bom dala besedo. Glede vsega tega, kar smo slišali, izvolite. Prosim, čim prej, ker čim hitrejše bodite, ker zamujamo. Hvala lepa, gospa predsednica. Bomo obravnaval letalska poročila, potem pa bo kolegica spregovorila o cestnem prometu. Naj najprej spomnim, da glavni cilj tega, da smo predlagali te rezervne črte, je, da oblažimo uh, eh, to, če pride do izstopa Združenega kraljestva brez sporazuma tega scenarija se mi ne želimo, vendar eh, to bo posledica odločitev sprejetih nekje drugje in naša edina možnost je, da, da poskušamo oblažiti najhujše možne posledice za 27 terico. Jasno je, da ukrepi, ki bi jih vzpostavili na ta način, ne morejo biti uh, uh, niti blizu temu, kar bi bilo, če bi imeli situacijo, kot imamo sedaj na skupnem trgu. In ne moremo imeti ureditev pravic do, do trga in tako naprej, ki bi jih sicer imeli v nekem možnem prihodnem sporazumu z Združenim glestom kot tretjo državo. O takšnem sporazumu bi se morali pač še v prihodnosti pogajati če bo imeli Brexit brez dogovora, uh, se bodo morali pač vse družbe in državljani temu prilagoditi. Večkrat smo že obvestili državljane in družbe glede tega, kaj se bo zgodilo, če uh, bo prišlo do takšnega brexita in katere prilagoditve bodo morali izvesti. Obvestili smo več obvestili, imeli smo obveščevalne kampanje v letalskem sektorju, pri tem nam je pomagala tudi EASA in nišče ne, ne more reči, da se ni znal pripraviti. Torej, to je prva naloga za vsakogar, torej, da se pripravi. Rezervni načrt pa je le zato, da se poskrbi za tiste situacije, na katere se uh, uh, a zasebne tiri pač ne morejo pripraviti iz katerega koli razloga že. Najprej besedilo glede letalske varnosti. Ko gre za pripravljenost, mi smo pilotom rekli, pilotom v Evropi, torej tistim, ki imajo licence z drugega kljestva, da morajo pre, uh, imeti licenco iz ene države članice 27 terice in da številni piloti to že počnejo. Torej, eh, reševalni načrt pokriva določene situacije, na katere se ni bilo mogoče praviti. Recimo to, da obstajajo določeni deli letal, ki ne bi bili več eh, usklajeni po Brexitu, če nimamo takšnih ukrepov. To je pač en primer lahko smo pokrili vse, mislim, smo lahko pokrili vse možne načrte, ker nismo dobili uh, dodatnih komentarjev strani predstavnikov sveta, da bi še kaj dodali. Naj povem, na svetu razprava hm, poteka, nekaj stvari so sicer spremenili, vendar to ni spremenilo samega pristopa in svet bo danes to še naprej obravnaval. Mi bi predlagali, da glede na to glede za popravke in pojasnila, da lahko v parlamentu sprejmete ta pojasnila. S tem bo proces eh, sprejetja hitrejši. Kar zadeva eh, dostop do trga zabeležil sem si to, kar je dejal gospod Telička. Tudi mi menimo, da ne bi smeli podeliti dodatnih svoboščin, poleg teh, ki so tu vključeni, torej tako imenovane tretje in četrte pravice, ko gre za polete v in iz EU. Vse ostale pravice pa bodo predmet kasnejših pogajanj, ko bomo imeli kasnejši letalski sporazum. Kar zadeva lastništvo, tudi tu je menja gospod Telička, menimo, da je to tema, to vprašanje, na katero so se literarske družbe lahko pripravljali. Mi smo že leta 2017 to javno izpostavili in lahko vam povem, da številne večje letalske družbe so se pripravile in se pripravljajo na to, da bodo v skladu s temi pravili glede lasništva in nadzora. Zato menim, da tu ne potrebujemo dodatnih ureditev. Deva, promet. Zabeleži se se to, kar je dal gospod Telička. Mi smo pač menili, da glede na tu gre za rezervni načrt, da moramo zagotoviti osnovno povezljivo za uh, državljane in družbe, da pač imajo možnost potovanja med točko A in B. Uh, in menim, da tudi, če imamo eh, promet iz leta 2018 za referenčno točko, bodo tudi tisti, ki želijo potovati letos, bodo lahko potovali, tudi, če ne bomo imeli sporazumo o izstopu. Gospod Teličko je omenjal vprašanje datuma. Imamo končni datum za ta ukrep glede dostopa do trga in je usklajen z uh, eh, jaternim sistemom, to je bolj ali manj 12 mesecev in potem imamo tudi prej 9 mesecev za to, da v tem času lahko tisti, ki imajo britanske certifikate, dobijo certifikat za tretjo državo, ki ga izda EASA. Še ena zadnja točka. Nekdo je omenjal ameriško evropski sporazum. Naj vam zagotovim, da naš namen je, da popolnoma spoštujemo naše obveznosti glede tega sporazuma in glede katerega koli, koli drugega sporazuma in ne vemo nič o tem, da bi imeli ameriški kolegi eh, kakšno drugo stališče, torej tu ne vidim težav. Tu bi zaključil, gospa predsednica, bi pa povedal, da moramo hitro ukrepati in se pravičujem, da smo tako pozno to, ta predlog pripravili. Prej, ko ga bomo sprejeli, prej bodo države članice lahko začele izvajati dovoljenje letalskim prevoznikom, ker to je še vedno potrebno in računamo na vaše aktivno, konstruktivno sodelovanje. In hvala za to, da ste to. Uh, izvedli kot hitri postopek in smo na voljo za dodatno pomoč, lahko pomagamo poročevalcem, če bo to potrebno. Hvala. Hvala. Gospa Vener, izvolite. Na hitro. Najlepša hvala. Ne bom ponavljala vsega, kar je povedal že Filip glede splošnih načel kontingentnih načrtov in glede samega postopka. Res smo veseli, da ste se pripravljeni s tem ukvarjati tako hitro. Zdaj pa cestni tovorni promet. Tukaj smo pogledali, kakšna bi bila alternativna rešitev. To bi bile mednarodne kvote mednarodnega foruma e ICIT in številka z leta 2019 bi bila v tem primeru nezadostna. Zato smo se odločili, da bomo pripravili kontingentni načrt. S tem želimo zagotoviti to, da bomo lahko zagotovili začasne pravice za Združeno kraljestvo, ki bodo omogočile zagotavljanje minimalnega prometa in tudi zagotavljanje minimalne povezljivosti. Ampak te pravice bodo omejene tako glede področja uporabe kot tudi glede samega trajanja. Kaj bi to konkretno pomenilo? Združeno kraljestvo oziroma Evropska unija bi lahko prevoznikom iz Združenega kraljestva enostransko podelila pravico, da prevažajo tovor med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Ampak to bi bilo pogojeno s tem, da Združeno kraljestvo zagotovi enake pravice evropskim prevoznikom in da Združeno kraljestvo še naprej upošteva številne predpise glede socialnih in tehničnih standardov v tovornem prometu. In nasplošno bi morali zagotavljati pravično konkurenco. Evropska unija je eno ozemlje. In ta, ta ukrep bi omogočil tudi čezmejno trgovino med državami članicami, potem pa bi to veljalo tudi za trgovanje z Združenim kraljestvom in med Združenim kraljestvom in drugimi državami članicami. To torej ne bi vplivalo na notranje delovanje Evropske unije. Potem pač nekaj glede konkretnih vprašanj gospe De Monte, poročevalke. Imamo določbo, ki komisiji omogoči, da spremlja pravice in tudi zahteva od komisije, da spremlja pravice in zagotavlja pogoje enake konkurenčnosti, ter nasplošno enake pogoje. Komisija lahko potem sprejme ustrezne ukrepe, če ugotovi, da to ne drži. Rada bi vam podrobneje obrazložila, kaj smo tukaj predvideli. Seveda želimo, da bi prišlo do začasnega umika izvajanja samo tokrat, ko se ne zagotavlja minimalnih pravic za zagotavljanje sorazmernosti. Lahko pa seveda sprejmemo tudi druge ukrepe, glede določenih minimalnih vrednosti, naprimer glede kapacitete oziroma števila potovanj. Lahko bi prišlo tudi do operativnih omejitev. Rada pa bi odgovorila tudi gospe Klun, ki jo je zanimal tranzit na evropskem ozemlju. Da, irski zemljski most bi moral biti pokrit, torej lahko bi se zagotovilo prehod iz Irske na ozemlje Združenega kraljestva in potem na Evropsko unijo. In potem še vprašanje kabotaže. Kabotaža po našem mnenju ni nujna za zagotavljanje javnega reda, zato je ta predlog ne pokriva. Jasno je, da to ni enako vredno enotnemu trgu. Ne bo šlo za preprosto kontinuiteto. To bi bilo mogoče samo, če vzpostavimo no nove odnose z Združenim kraljestvom. Potem pa še nekaj glede avtobusnih prevozov. Da bi vas opozorila na sporazum Interbus. Ko Združeno kraljestvo postane tretja država, se lahko pridruži temu sporazumu. Hvala. Hvala lepa. Naj spomnim, kakšen je postopek. Pročevalci v senci se sestanejo danes. Če bodo vloženi predlogi sprememb, morajo biti predloženi članom odbora oziroma poročevalcem pred 24 januarjem. Torej 24. januar je rok. Torej res imamo zelo kratek rok. 24. januarja se začne obdobje desetih dni, ko lahko damo ugovore. In potem gremo lahko direktno na plenarno zasedanje s tem predlogi sprememb. Razen, če je vložen kakšen ugovor v tem primeru bi o teh predlogih spremem glasovali 4. februarja. Kajti kot veste, 29. marec je rok, ko bodo Britanci nas žal zapustili, vendar pač predtem moramo zadevo objaviti v radnem listu. Torej, res moramo pohiteti. Dobro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 Začnemo glasovati oziroma bomo najprej preverili število članov, če smo dosegli kvorum. Bomo kar začeli z razrešnico. Najprej poročilo Franka Prusta o razrešnici. Glasujemo. različnice 2017, Evropska komisija in ima predspremembe ena proti sprejeto, dve za, proti vzdržani sprejeto, tri za, proti vzdržani sprejeto, štiri za, proti vzdržani sprejeto, pet za, za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem besedilu. Glasujemo. Socialisti enega člana imate preveč. Konec glasovanja. 35 za, 6 proti. Gospod Frank, plus čestitke. Gremo naprej. Sporočilo gospoda Leontinija o uh, skupnem podjetju Shift to Rail. Predlog smembe ena. Kdo je za, proti? Počakajte sedaj smo pri shift to rail. A, oziroma, želite začeti z EMSO, Pro, potem pa EMSA. Evropska agencija za pomorsko varnost. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani. Ni zelo jasno pri predlogu spremembe 6. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 6. Konec glasovanja. Socialisti, en glas preveč imate. Kdo je glasoval, pa ne bi smel. Dobro. Šest. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem za, proti vzdržanje sprejeto. Osem za, proti vzdržanje sprejeto vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali o celotnem besedilu, glasujemo. Konec glasovanja. 28 za gospod Leontini sprejeto z veliko večino. Gremo naprej. Evropska agencija za varnost v letalstvu. Torej, ste pripravljeni? Ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo celotnem besedilu OEA, si glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Gremo naprej. Evropska železniška agencija ERA. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti proti vzdržani sprejeto. Pet za proti vzdržani sprejeto. Šest za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili pel spremembe šest. Glasujemo, konec glasovanja. Hvala. 7 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 8 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Sedaj plusujemo celotnem besedilu o eri. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Sedaj pridemo na Shift to Rail. Ena za. Oziroma. No, ne glede na to, kaj bomo glasovali, o čem bomo glasovali, prej bomo to sprejeli. Gremo potem na Cezar. Ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali v celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Sedaj pa gremo na shift to rail. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Hvala za vse te, vsa ta besedila, ki smo jih sprejeli glede razrešen se glede agencij, sedaj prejemo naprej na predlog. Eh, glede spremembe pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšanje aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost. Poročevalka sem jaz. Ena za Imate glasovalni seznam? Obravnava poročilo gospe Karimedeli. Ste pripravljeni? Ena, kdo je za? Proti, vzdržanj, zavrnjeno. Dve, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj bomo glasovali o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Bravo, gospod Deli. pogajalskem mandatu. Glasujemo o, sedaj glasujemo o pogajalskem mandatu. Glasujemo konec glasovanja oziroma bomo še počakali. Sedaj pa res konec. Torej, sprejeli smo tudi pogajalski mandat z veliko večino. Gremo sedaj naprej. poročilo gospoda Zileja, skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov. Sedemintrideset, kdo je za, proti, vzdržani, ni jasno. Bomo preverili predlog spremembe sedemintrideset, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve za, proti, vzdržani, ni zelo jasno. Mislim, da je sprejeto, vendar vseeno bomo preverili. Kompromis dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto z veliko večino. Sedaj pa predlog smo je 107. Kdo je za, proti, združani, zavrnjeno. Bo, oziroma bomo preverili. 107 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z veliko večino. Kompromis 3 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prijatelj spremembe 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. konec glasovanja. Pravi imate sprejeto. Kompromis šest za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis sedem za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis osem za proti vzdržanje sprejeto vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 in 172 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujemo o obeh predlogih sprememb 171 in 172. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem tri skupaj, ki so enake 173 do 175. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno potem znova dva enaka, 176, 177, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 178, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem dva enaka, 179 in 180, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem dva bilo smemba, 231 in 232, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prejel spremembe 329 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, ni zelo jasno. Mislim, da je bilo spreto, vendar bomo preverili. Glasujemo. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino. Kompromis 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prelo spremembe 371, ki je enak kot 35. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ni zelo jasno. Predlog spremembe 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 36 je sprejet. Kompromis 18. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ni zelo jasno, bomo preverili. Kompromis 18, preverjamo, glasujemo. Socialisti imate en glas preveč. Konec glasovanja. Kompromis 18 je spred z veliko večino. Gremo na predlog spreme 383 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spreme 389 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 390 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno 391 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Dva enaka predloga sprememb. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 395 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 394 za, proti vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno 396 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 397 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Komprim bomo preverili 397. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 20. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 406 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 21 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. 58. Predla spremembe 58. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Imeli ste prav, da smo preverili. Kompromis 25 za. Oziroma kompromis 25 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 68. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 69 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prejel sem jo 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno ni posem jasno, bomo preverili. 89 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Sedaj še končno glasovanje o poročilu gospoda Zila. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto z veliko večino. Čestitke, gospod Zile. Imamo še eno zadnje glasovanje. Le vote ne so pa terminé. Ni še konec glasovanja berite se, prosim, čaka nas še eno glasovanje. In sicer 24. glasovanje, imamo samo elektronsko glasovanje, glasujemo. Le vote est... Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino, dragi kolegice in kolegi. Najlepša hvala. Zdaj nas čaka izmenjava mnenj z romunsko začasno ministrico. Kmalo se nam bo pridružila. Prekinjam pa za približno 10 minut. Kmalo torej, nadaljujemo. Komisije še ni.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

Kolegice in kolegi, nadaljujemo. Pripravite se na nadaljevanje dela. V veliko čast mi je, da je z nami romunska začasna ministrica za promet, gospa Rovana Plump. Ona nam bo povedala več o prednostnih nalogah romunskega predsedstva. Kaj ti, kakor veste, je 1. januarja Romunija prevzela predsedovanje EU, program je ambiciozen in uh, govorili ste o svojih prednostnih nalogah, dve velike osi imate, povezljivost in mm, trajnostni, trajnostna mobilnost to vpliva seveda na evropske državljane, pa tudi na skupni trg. Zmanjšali naj bi razlike med različnimi regijami, zato je zelo pomembno, da se vlaga v čez evropske prometne mreže. To predstavlja skupni cilj, skupni interes in če želimo priti do cilja, moramo seveda dobro sodelovati vi kot predsedstvo in mi kot odbor. Želim vam obilo uspeha. 15 minut imate za to, da nam predstavite prednostne naloge romunskega predsedstva. Potem bomo imeli izmenjavo mnen, spregovorili bodo koordinatorji in tudi drugi poslanci, ki želijo besedo. Gospod ministrica, izvolite. Merci beaucoup, eh, madame Deli. Hvala, gospa Deli spoštovane poslanke in poslanci. Lep pozdrav vsem. Rada bi vam povedala, da mi je v veliko čas, da sem lahko danes med vami. Tukaj sem, da bi vam predstavila prednostne naloge romunskega predsedstva v svetu na tem področju. Eden od najpomembnejših je za nas prav prometni sektor. Rada bi se vam zahvalila, da ste mi dali to priložnost. Za začetek bi rada predstavila splošne cilje in celoten kontekst našega predsedovanja. Naše predsedovanje povdarja skupne evropske vrednote. Želimo podpirati evropske projekte. Kaj je naš cilj? Želimo konsolidirati javne politike, ki jih bomo potem vsi skupaj spodbujali osredotočamo se na državljane. Za nas je zelo pomembno, da se odzovemo na potrebe evropskih državljanov. Pomembno je, da smo bolj pragmatični. Želimo zagotoviti pravični dialog z vami, z vami kot člani Evropskega parlamenta, pa tudi s drugimi evropskimi institucijami. Želimo lajšati doseganje dogovorov. Kot je povedala že gospa predsednica, je naše predsedstvo zelo ambiciozno, hkrati pa tudi realistično. Zakaj smo ambiciozni? Želimo doseči napredek pri kar se da velikem številu dokumentov v zelo kratkem časovnem roku. Želimo torej začeti trialoge z vami. Po druge strani pa smo realistični. Zakaj? Vemo, da je pred nami veliko izzivov, kot je naprimer Brexit, potem so tu evropske volitve in naslednji večletni finančni okvir. Kakšen je naš moto? Kohezija, skupna evropska vrednota. To je tudi glavno načelo, na katero bomo naslonili vse naše ukrepe. Naš program je sestavljen iz štirih delov: Evropa konvergentnosti, bolj varna Evropa, Evropa kot močan globalni akter in Evropa skupnih vrednot. To so štirje stebri. Da, prometni sektor spada v prvi sektor. Evropa konvergentnosti. Tukaj se želimo osredotočati na trajnostno mobilnost, ki bo omogočala gospodarsko rast in konkurenčnost. Politike na področju prometa, prispevajo k temu, da zagotavljamo evropsko kohezijo in konvergentnost, da dosegamo bolj pravičen trajnostni razvoj za vse evropske državljane. Kako lahko to dosežemo? Tako da spodbujamo povezljivost, digitalizacijo in trajnostno multimodalnost. In vsem tem lahko povečamo tudi konkurenčnost. Ob tej priložnosti bi se vam rada zahvalila bi se rada zahvalila tudi vsem prejšnjim predsedstvom. Naše delo predsedstva skupaj z vami bo prispevalo k dobremu delovanju enotnega trga, pa tudi, tudi k razvoju konkurenčnega, multimodalnega in varnega transporta ter prometnih mrež. Ne smemo pozabiti na vplive prometa na okolje. Rada bi vam zagotovila, da se bo romunsko predsedstvo osredotočilo na številne dokumente na področju prometa. Dokumente, ki, zakonodajne akte, ki jih je konec lanskega leta predlagala komisija. V primeru, da ne pride do dogovora za brexit, bo ta zakonodaja stopila v veljavo 30. marca letos. V primeru brexita se bomo osredotočili, v povezavi z Brexitom, se bomo osredotočili tudi na zakonodajni dokument, ki zadeva pomorski sektor. Potem gre tudi za pogajanja o treh svežnih za mobilnost. Želimo doseči kompromise na področju kopenskega in pomorskega prometa in infrastrukture. Sedaj pa bi vam rada predstavila naše specifične cilje, ki so vezani na prometni sektor. To bom povedala v materinščini. Na področju cestnega prometa je seveda pove, treba povečati učinkovitost, upoštevati je treba lojalno in korektno konkurenco in spoštovati moramo skupni trg in ne smemo uvajati nepotrebnih ovir izboljšati, moramo tudi socialne pogoje delavcev zagotoviti, moramo, da bomo okrepili varnost na cestah, da bomo okrepili nadzor, prav tako moramo poskrbeti, da se bo na harmoniziran in nediskriminatoren način zagotovilo spoštovanje pravil. Svežen za mobilnost, tukaj se je svet odločil za splošen pristop, V parlamentu tečejo razprave, mi te razprave spremljamo in pripravljeni smo o tem tudi govoriti. Mislim pa, da je zdaj čas, da se začnejo razprave z vami, kar zadeva izposojena vozila, to je del prvega svežnja za mobilnost in vaš parlament je že pripravil poročilo v zvezi s tem. Svet si prizadeva za to, da bi lahko o tem govorili čim prej in da bi se potem začela pogajanja z parlamentom. Namen je, da bi ta dosje tudi pravočasno zaključili varnost na cestah. To je prednostna naloga Evropske unije. To ima tudi velik vpliv na življenje ljudi, zato bomo govorili o cestni infrastrukturi in o upravljanju te infrastrukture. To bo prednostna naloga našega predsedovanja. Vsa zakonodajalca imata različna mnenja, naprimer glede področja uporabe direktive ali glede uporabe signalizacije. Pa vseeno bomo jutri začeli z dialogom, zato da bi čim prej premustili te razlike in da bi še pred koncem februarja dobili dogovor. Kar zadeva odločitev v zvezi z začetkom veljave posebnih pravil v zvezi z vozili z aerodinamičnimi kabinami. Tudi to je naša prednostna naloga, kajti to je pobuda, ki je videti preprosta, ampak lahko bi prispevala k temu, da se zmanjša poraba goriva, da se zmanjšajo izpusti CO2 in da se znižajo tudi stroški. To pa bi omogočilo, da se poveča varnost na cestah. Romunsko predsedstvo želi tudi nadaljevati pogajanja v zvezi z evrovinjetami in pravicami potnikov na področju železniškega prometa, zato da bi res dosegli napredek tudi v okviru sveta. Medmodalni promet. Prizadevali si bomo dogovoriti eh, se z vami, kar zadeva kombinirani prevoz. Zavedamo se, da je ta dosež zelo pomemben, to je pomemben sektor v evropskem prometnem sektorju in upamo, da se bodo v naslednjem trialogu zadeve res premaknile naprej. Tudi drugi dosje v zvezi z razogličenjem in blaženjem negativnih podnebnih posledic je pomemben. Gre za vozila, ki ne onesnažujejo okolja poskusili bomo spodbuditi uporabo teh vozil, kar zadeva naprimer javna naročila. Naš namen je, da pač zmanjšamo izpuste onesnaževal in zlasti CO2, hkrati pa želimo, da bi bil prometni sektor tako bolj konkurenčen. Romunsko predsedstvo si prizadeva po najboljših močeh, da bi imeli stališče sveta čim Prav tako si prizadevamo doseči politični dogovor o vaši pomoči do sredine februarja. Kar zadeva digitalizacijo, prometne storitve naj bi bile čim bolj optimizirane, to bo imelo pozitivne posledice na zmanjšanje upravnega bremena. V drugi polovici predsedovanja bomo v svetu govorili tudi o pravilih v zvezi z sprejemanjem podatkov v elektronski obliki. Zagotovili bomo enoten pravni okvir za to, kar bo prispevalo k temu, da bo povečena učinkovitost. Tako upamo, da bomo zagotovili splošen pristop do junija, kar zadeva digitalizacijo. Romunsko predsedstvo že upravlja pogovore, kar zadeva enotno pomorsko okence, to zadeva pomorski promet in na področju pomorskega prometa računamo na vašo pomoč, zato da bi imeli politični dogovor, kar zadeva direktivo. V zvezi z izobraževanjem in certificiranjem ljudi, ki delajo v tem sektorju, zato da bomo imeli vzajemen sistem priznavanja certifikatov, potrdil in podobnega, tako med državami članicami, kot tudi s tretjimi državami. To je pomemben cilj v Evropi in če želimo to doseči, moramo pač skleniti tudi dosje v zvezi z mrežo TNT. To vključuje tudi uvajanje novih tehnologij in tako naprej to bo okrepilo kohezijo in evropsko konkurenčnost na področju trajnostnega prometa in medsebojne povezljivosti. Infrastruktura je zelo pomembna. Danes bomo začeli pogajanja z, vamom, z, z vami, z Evropskim parlamentom, zato da bi dobili delni politični dogovor v zvezi z predpisi CEF e. 2.0. To je zelo pomemben dosje, zato mislim, da moramo skupaj najti dovolj finančnih sredstev, da bomo te infrastrukturne projekte tudi financirali. Romunsko predsedstvo želi tudi poenostaviti postopke, kar zadeva izdajanje potrdil. In tudi kar zadeva druga pravila, v zvezi z zaključitvijo mreže TNT. Želimo si tudi, da bi dosegli napredek na področju tako imenovane pametne mreže TNT in tudi, kar zadeva splošno usmeritev na tem področju. Premikanje časa, premikanje kazalcev, to je dosje, ki je sporen in to vpliva tudi na življenja evropskih državljanov. Zdi se, da države članice potrebuje še nekaj časa za to, da začnejo z javnimi posvetovanji z državljani. Prav tako potrebuje še nekaj časa, preden bodo res lahko sprejele odločitev glede standardnega časa. Zato bomo ta dosje obravnavali v drugi polovici našega predsedovanja cili in prednostne teme, predsedovanja bodo na dnevnem redu tudi na dogodkih, ki jih bomo organizirali. Imeli bomo več konferenc, več srečanj na različne teme, ampak vse to bo seveda v zvezi s prometom. Prav tako bomo imeli neformalno srečanje ministrov za promet v Bukarešti 27. marca. Govorili bomo predvsem o mreži TNT in o financiranju te mreže. 28. marca bomo imeli tudi konferenco na temo TNT, tam bodo prisotni glavni akteri iz tega področja. Med 20. in 21. marcem bomo organizirali tudi mednarodno konferenco na temo varnosti na cestah. Romunija bo torej organizirala kar nekaj dogodkov in nestrpno jih že pričakujemo. To bo v času našega predsedovanja. Torej. Svet, tente, promet. Eh, na temo prometa in energije, bo mm, v Luksemburgu 6. junija. Veliko bo tem, ki jih bomo obravnavali. Romunija bo takrat predsedovala svetu in poskusili bomo zagotoviti kontinuiteto. Pripravljeni smo na dialog, na konstruktiven dialog z evropskimi institucijami predvsem z vami, Evropskim parlamentom, seveda, zato, da bi nadaljevali z delom na evropskih projektih, da bi projekte konsolidirali, da bi poskrbeli, da bo Evropa bliže državljanom, da bo stopnja kohezije višja, da bo Evropa bolj solidarna in da bo to pomagalo tudi naši prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Ne gre le za nas, gre za evropske državljane. potrebujejo pragmatični odgovor, še pravočasno. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa ministrica. Zelo ambiciozen delovni načrt, imate zelo poln delovni načrt, veliko dela v tako malo časa, vendar hvala za te prve napovedi, bomo kar takoj odprli razpravo in boste slišali vsa vprašanja, potem pa boste lahko odgovorili ob koncu. Gospod Vimvan, dekan, dve minute, izvolite. Um, mevrouw de minister, eh, goedemorgen. Um, van harte welkom namen. Najlepša hvala. Lep pozdrav, gospa ministrica. Dobrodošla v imenu ELS-a. To je prvo romunsko predsedovanje Evropski uniji. Zato bi vam rad zaželel obilo uspeha. Trenutna politična situacija v Evropski uniji in v vaši državi ni najbolj enostavna. Lahko povem, da sem hm, zelo vesel, da ste tako entuzijastični. Vesel sem, da želite na čim bolj pozitiven način zaključiti s tem svežnjem. Imam pa nekaj komentarjev. Rekli ste, da želite povezati različne države članice. To pri svežnju o mobilnosti ne bo najbolj enostavno. Veste, da parlament še nima svojega končnega stališča. Potem pa je postalo jasno še nekaj. Niste omenili konkretne časovnice. mislim, da lahko romunsko predsedstvo izvaja trialoge samo do 15. marca, saj bo potem sledila predvolilna kampanja in trialogi ne bodo več mogoči. Potem pa še nekaj. Nujno je, da ohranimo notranji trg. In nujno je, da ohranimo sezonski čas saj lahko to ogrozi naš notranji trg. Tukaj nisem govoril o Zahodnem Balkanu. Če želimo povezati Zahodni Balkan z notranjim trgom, moramo upoštevati tudi to. Naš odbor se zauzema za promet, pa tudi za turizem. In Evropska unija ali bi Evropska unija raje govorila o turizmu kot o politiki, celo počitnice v Romuniji bi bile lahko koristne za vaše gospodarstvo. Hvala, gospod Ertuk, izvolite. Hvala lepa, gospa ministrica. Dobrodošli spet v Evropskem parlamentu, v odboru za promet. Pozdravljam vas v imenu socialistov. Želim vam obilo uspeha. Prvič predsedujete svetu. Prav gotovo boste nalogo opravili odlično. Več prednostnih nalog ste našteli, mislim, da ste izbrali dobre teme, omenili ste tiste teme, ki bi jih lahko pripeljali do cilja še v času vašega predsedovanja, zato vam čestitam, da ste se tako odločili. Nekatera predsedovanja so v preteklosti želela preveč, pa jim potem ni uspelo. Vi ste si postavili ustrezne prednostne naloge. V času vašega predsedovanja bodo potekale evropske volitve, zato ste se lotili res tistih tem, ki bodo koristile ljudem in Evropi, zato se vam zahvaljujem. Tri prednostne naloge so meni še posebej všeč, čeprav so vse prednostne naloge, ki ste jih omenili, pomembne. Govorili ste o TNT. Mreže TNT so zelo pomembne za Evropsko unijo še posebej, kar zadeva povezovanje držav članic na obrobju. Veste, sami bolj kot drugi, kako težko je, če te države niso ustrezno povezane. Že šest ali sedem let nazaj smo dobili osnovno zakonodajo, zdaj pa je treba narediti korak naprej. Svet se je spremenil namreč. Naslednji korak je, da pripravimo alternativno infrastrukturo, torej polnilne postaje za električna vozila, za vozila na vodikov pogon in vozila na druge alternativne oblike pogona. Tudi vi morate to podpreti, zato da bo to vključeno v jedrno mrežo TNT, če ne zdaj, potem pa vsaj v naslednjem obdobju. Enako velja tudi za alternativno infrastrukturo. Ja, alternativno infrastrukturo moramo izgraditi in še zadnji stavek. Meni je zelo pomembno, da se borimo proti goljufijam z tahografi. Vem, da je vaša država država, kjer je tega veliko, zato bi lahko torej, tudi vi govorili o goljufijah na področju tahografov, zato da se doseže napredek tudi na tej temi. Hvala. Hvala. Gospod Erto, gospod Lundgren. Lundgren. Thank you and Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni v naši sredi. Nimate na voljo veliko časa za ukrepanje. Parlament namreč prehaja v obdobje milova, mirovanja že čez dva meseca in pol v pripravi na evropske volitve. Kaj me najbolj zanima? Najbolj me zanima kopenski promet. Preden sem prišel sem, sem 30 let vozil tovornjak. Videl sem, kako so se razvijale ceste. Sam prihajam švedske. In švedska podjetja se soočajo s hudo konkurenco podjetij iz vzhodnega dela Evrope, ki ponujajo cene, v vrednosti ene tretjine tega, kar mora plačati švedski tovrnjak, zato da plača vse davke in socialne prispevke. Za vsak švedski tovrnjak, ki se zamenja na švedskem, izgubimo skoraj 7000 davčnih prihodkov. In zato je veliko švedskih podjetij v težavah in se soočajo z bankrotom za nas je torej zelo pomembno, da se osredotočimo na to. Da, dobro je, da imamo mednarodni promet znotraj celotne Evropske unije, ampak zagotoviti moramo tudi pravično konkurenco. Ne bojimo se konkurence iz katerekoli države, ampak nujno je, da zagotovimo, da je ta konkurenca lojalna. Nemogoče je, da pravzaprav znotraj Evropske unije ubijemo celoten trg v eni državi članici, samo zaradi tega, ker je ta država članica del EU-ja in se sooča z nelojalno konkurenco, ki prihaja iz druge države članice. Vem, da dokument o kabotaži ni najbolj popularen, še posebej ne med vzhodnimi državami članicami. Ampak upam, da si boste prizadevali za zagotovitev lojalne konkurence. ta zakonodaja bo namreč najbolj vplivala prav na voznike tovornjakov, tiste, ki dolge mesece preživijo v tovornjakih in sploh nimajo zasebnega življenja. Zato vam želim obilo vse uspeha pri doseganju pravične konkurence znotraj Evrope. Hvala. Hvala lepa, gospod Lundgren. Gospa majster, izvolite. Ja, Hvala, gospa predsednica. Pozdravljeni tudi strani liberalcev v odboru za promet. Tukaj sem Torej, slišali smo že, da je to vaše prvo predsedovanje, pa tudi zelo kratko predsedovanje, kar zadeva vašo možnost, da karkoli dosežete. Držim pesti, da vam bo uspelo. Dejali ste, da imate ambiciozne načrte, to je tudi lepo in prav. Govorili smo tudi že o dosjejih povezanih z Brexitom. Včeraj smo zaključili enega trialogov na to temo, uspešni smo bili in želim si, da bi tudi druge trialoge lahko podobno uspešno zaključili, naprimer enotno pomorsko okence. Svežen za mobilnost, to je težka tema, tudi nam zaenkrat ne gre. Omenili ste aerodinamične kabine, to je pomembno, gre za majhen dosje, ampak uh, imate prav, to bi lahko zmanjšalo izpuste, lahko bi povečalo varnost, zato mislim, da je to dobro in tudi vi lahko to uspešno zaključite in tako sami sebi zapišete nekaj pozitivnih točk. No, rekli ste tudi, da boste poskusili nekaj storiti, kar zadeve pravice železniških potnikov. To bi bilo dobro, kaj ti številni državljani bi to pozdravili in to bi lahko bilo pozitivno tudi za evropske volitve. Torej, lepo bi bilo, če bi lahko dosegli napredek na tem področju, zato, bi, lahko, zato da bi mi lahko s prstom pokazali na konkretne rezultate. TNT in instrument za povezovanje Evrope, super. Zemljevid TNT je v bistvu pomemben gradnik skupnega trga. Upam, da vam bo uspelo v okviru instrumenta za povezovanje Evrope zagotoviti dovolj sredstev za to, da bomo lahko gradili infrastrukturo TNT. Tudi, naprimer, prometne poti po Donavi so zelo pomembne. To je pomembno tudi za vašo državo. Alternativna infrastruktura, gospod Ertu, ki je o tem že govoril, to je zelo pomembno. Zelo pomembno se mi zdi, da nadaljujemo z delom na tem področju. Zdaj pa še eno vprašanje, kar zadeva premikanje ure. Rekli ste, da boste čakali na drugo polovico predsedovanja, zato ker parlament naj ne bi prišel do sklepa. Zakaj? zato ker menite, da se z nami ne boste mogli več pogajati, ali zato ker menite, da tudi v svetu obstajajo različna mnenja, kajti državljani si to na vse zadnje želijo, zato imamo na dnevnem redu. Hvala. Hvala, gospod Majster, gospod Kramer, dve minute, izvolite. Hvala lepa, gospa ministrica. Tukaj sem, pozdravljeni tudi v imenu zelenih. Želim vam obilo uspeha v času vašega prvega predsedovanja in veselim se že sodelovanja. Tri vprašanja imam. Promet je tisti sektor v Evropski uniji, v katerem so se od leta 90 izpusti povečali brez sprememb, ne bomo ustavili podnebnih sprememb, to je jasno. Ampak v Romuniji naj bi zaprli eno tretjino železniškega omrežja. Železnica pa je zelo prijazna do okolja. Zakaj? V svetu bi si morali prizadevati za to, da bo železnica bolj podprta. Žal pa je prav drugače. Toliko so mi povedali o rumunskih načrtih, kajti krčenje železniške mreže ni dobro za podnebju prijazno mobilnost. Druga točka, turizem, Vim van den Kamp je o tem govoril, to je zelo pomembno. In tudi turizem z kolesi, se zelo razvija, 20 odstotkov na leto to raste. Govorili smo o poteh ob Donavi in eh, tudi sam sem bil tam. En del, 50 km dolg, v Romuniji pa je zelo nevaren. Moral sem po cesti ali po železnici. Lepo bi bilo, če bi popravili teh 50 km parlament se je za to že zauzel. Lepo bi bilo, če bi si tudi vi prizadevali za to in tudi doma bi lahko pokazali, da je to mogoče in rekli bi, da je treba vse rešiti na evropski ravni. In Peter Lundgren je govoril tudi o tovornjakih. Imeli smo konferenco v parlamentu romunskega voznika smo imeli tukaj, ki je bil 8 mesecev samo v Nemčiji, na Nizozemskem in v Franciji, spal je samo v tovornjaku in dobil je 233 evrov, kar je minimalna plača v Romuniji. Mislim, da je to sodobna oblika suženstva, to se mora spremeniti, kajti v Evropi velja načelo enako plačilo za enako delo na enakem mestu, to pa vključuje tudi enake pravice. Naprimer, če romunska medicinska sestra dela v Nemčiji, dobi enako plačilo kot nemške medicinske sestre, za voznike pa to ne velja. Mislim, da moramo odpraviti razlike, kar zadeva plače. Hvala. Hvala lepa, gospod Kramer. Gospa Ajuto, izvolite. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsednica. Tukaj sem. Lepo zdrav tudi ministrici. Rada bi omenila dve temi, ki sta mi zelo pri srcu. Sama sem največ poročevalka pri dokumentu o kombiniranem prevozu, blaga pa tudi dokumenta o izboljšanju cestne varnosti. Pred šestimi meseci smo se sestali s komisijo pod avstrijskim predsedstvom. In takrat je tudi avstrijsko, oziroma smo se s tem odboru sestali z avstrijskim predsedstvom In avstrijsko predsedstvo je povedalo, da je to ena od njihovih prioritet. Ampak potem se je zgodilo, da je svet rabil šest mesecev za to, da je oblikoval svoje stališče. No, s trialogi glede kombiniranega transporta smo že začeli, zato res upam, da bomo sedaj lahko hitro zaključili s tem, da bomo dosegli dogovor v povezavi s to temo. Pa čeprav nimamo veliko časa, saj nimamo na voljo celega semestra kombinirani transport predstavlja zelo pomemben vidik. Saj bomo tako lahko realno zmanjšali emisije, ki, so, ki prihajajo iz prometa. Vem, da je romunsko predsedstvo zelo ambiciozno, želite delati zelo hitro, kar mi uliva upanje. Potem pa še nekaj glede dokumenta o varnosti cestne infrastrukture. Pred nekaj dnevi smo o tem glasovali tudi v tem odboru, sedaj bomo šli na trialog. In upam, da bo tudi pri tem do dokumentu predsedstvo pokazalo pripravljenost, da lahko čim prej dosežemo dogovor. Ne moremo dopustiti, da bi ta zakonodajni okvir minil, ne da bi dosegli zaključek pri teh dveh dokumentih. Moramo poslati to sporočilo našim državljanom. Hvala. Gospod Marinesko, minuta in pol, izvolite. Izvolite, gospod Marinesko. Eh. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa Plum, predstavili ste seznam prednostnih nalog, ta seznam je dolg in upam, da boste vse lahko dosegli. Sam vas bom podporil, v parlamentu, govorili ste o svežnju za mobilnost. Imam vprašanje. Zakaj ste se, ste se vzdržali pri glasovanju na svetu? Kajti to je zelo pomembna tema za svet. Veste, da periferne države niso v najboljšem položaju, ko gre za ta predlog. Ta predlog Eh, ščiti osrednje države EU, zato parlament še nima svojega stališča, smo precej razdeljeni. Vse, kar smo lahko doslej dosegli, je to, da smo dosegli izboljšane pogoje za periferne države. Torej, zakaj se, država, zdrža, zakaj se Romunija vzdržala pri, pri glasovanju? In potem nekaj glede instrumenta za povezovanje Evrope. To je vaša prednostna naloga. 4 eh, milijard evrov smo izglasovali, ki bodo lahko torej iz kohezijske politike bili preneseni v CEF. In imam vprašanje glede tega prenosa in glede skladov, kako se bodo uporabila ta sredstva, kar ti imamo težave s financiranjem. Kakšna je sedaj situacija v Romuniji s projekti, ki bi jih moral financirati CEF za to proračunsko leto? Torej, v, v kateri fazi so postopki za te projekte, kajte v parlamentu veliko govorimo o tem, da se denar ne izrablja dovolj. Hvala, gospod Marinesko, gospod Rodolom. Hvala lepa. Tu sem. Hvala, gospod ministrica, za predstavitev svojih prednostnih nalog. Vsi koordinatori so to dejali, pač imamo nekoliko drugačno časovnico kot vi in za besedila, glede katerih imamo predlog komisije uh, parlamenta, da lahko hitro začnemo trialog s svetom. In eden od njih je tisti, ki zadeva eurovinjeto, tudi vi ste to omenjali in gl glasovanje na parlamentu je bilo jasno, Evropska komisija to podpira. No, dnevni red sveta pa je to dal na dnevni red koreperja za juni. Za nas je to prepozno. Gre za besedilo, glede katerega ni težav. Tako da menim, da je bilo zelo pomembno, da pokažemo, da lahko napredujemo to, da bi pospešili časovnico in da bi imeli trialog ki bi se začel čim prej, tako da bi imeli končno stališče sveta, eh, da bi torej imeli stališče ministrov, koreperen in tako naprej. Torej, že dve leti to obravnavamo. In res vas pozivam, da napredujete pri temu pregledu direktive. Potem, kar zadeva CEF, ali boste podprli predlog Evropskega parlamenta za to, da imamo vzajemnost glede dostopa do trga s tretjimi državami. To je zelo pomembna tema za to, da spodbujamo evropske operaterje. Hvala. Gospa Bilbao, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, gospa ministrica. Vaše predsedstvo ima zelo ambiciozen program, zelo dobro ste ugotovili, kje ležijo težave. Naj povem, da pa sta dve prednostne loje, ki sta res zelo pomembni za Evropsko unijo, ne le za institucije. In sicer vse, kar je povezano s vežnjo za mobilnost, imamo obveznost in spodbu, spodbudila bi vas, da se sklene ta dosje, ker bomo s tem rešili številne težave, ki jih poznamo. In druga zadeva, vprašanje TNT definirali smo jih leta 1994. Sedaj smo vključili določene nove koncepte in eh, v španjolščini rečemo, da včasih, če želimo preveč, izgubimo vse. Torej, lahko bi se pri tej in tej državi tega, da se držimo tega, kar nudi evropsko dano vrednost. Potem, kar zadeva spreminjanje ure, svet nima preveč interesa, vendar. Uh, včeraj smo ugotovili, da zaradi tega ne bo nobenih ekonomskih težav, vendar pa to škoduje zdravju evropejcev. In če so za nas državljani pomembni, potem je to pomembno za prihodne volitve. Pač to je, to je bila javna pobuda, v kateri je slova največ evropejcev doslej in mi moramo se na to odzvati. In kljub se mu bi vas podbudila, da bi se lotili te teme. Na, naj vam povem, da vam zaupam, to pa zato, ker izkušnje kaže, da majhne države so dosegle najboljše rezultate pri predsedovanju. In prav tako vi kažete, da ste predsedstvo, v katerih je veliko žensk in to je tudi jamstvo za dobre rezultate. Hvala lepa, gospa Bilbao, gospa Carpen. Doamna ministru, bine ați venit. Uh, într-adevăr, președinția română este o președinție. Hvala lepa, gospa ministrica, dobrodošli. Romunsko predsedstvo se mora soočati s številnimi izzivi. Tudi na področju prevoza in prometa je veliko prednostnih nalog. Trialoge moramo začeti, oziroma nekateri so se že začeli in kolegi so izpostavili najpomembnejše dosije. Vendar pa bi rada, da gledate na zadevo z vidika predsedstva, ne pa uh, Romunije, kajti ko, ste, ko predsedujete svetu, govorite meni vseh evropskih državljanov. In kot pravijo kolegi poslanci, pomembno je TNT prenesti tudi v periferno območje, kajti če želimo dejansko pravi integriran skupni trg, morajo ta omrežja doseči tudi evropsko periferijo in veseli nas, da se lahko sredstva prenesejo iz, iz kohezijske politike v CEF. Prav tako je zelo pomembna eh, varnost v cestnem prometu. V parlamentu smo si prizadevali za to, da bi uh, zagotovili zakonodajni okvir s tem v zvezi in upam, da bo tudi svet pri tem sodeloval, zato da bomo lahko uh, to sprejeli na svetu in da bomo imeli boljšo varnost, tako da bo manj žrtov prometnih nesreč. In še zadnji predlog. Torej, veliko žensk predstavlja romunsko predsedstvo, zato bi rada spregovorila o, o projektu Women in Transport, ženske v prometu, kajti to je sektor, v katerem prevladujejo moški, uh, vendar v Evropski uniji želimo spremeniti vzorec in uh, želimo tudi podporo komisije in upam, da bo tudi svet nas tu podpiral. Hvala. Da, 8. marca, ko je mednarodni dan žena, bomo imeli priložnost pokazati, da smo ženske zelo eh, številčne in kompetentne v prometu in bomo organizirali dogodek, zato da bomo to dokazali, da smo lahko ženska in da lahko delamo na področju transporta in to na odgovornih mestih. Gospa Grasvatri, izvolite. Dank, willkommen, Frau Hvala lepa, pozdravljeni ministrica, tukaj sem. Povedali ste že, da je varnost na cestah zelo pomemben dosje. Jutri se bodo začela pogajanja v okviru trialoga, Omenili ste prednostne naloge, to je tudi zame pomembno, jaz sem poročevalka socialdemokratov in želim si, da bi razširili področje uporabe. Vem, da v svetu obstaja pomisleki v zvezi s tem in upam, da pomisleki ne bodo tako veliki, da ne bi prišlo do dogovora, kaj ti največ nesreč se zgodi tudi zunaj mreže TNT, zato moramo o tem govoriti zelo Pomembno je, da se posvetimo najbolj ranljivim udeležencem v prometu, torej motoristom, kolesarjem in pešcem. Te moramo upoštevati. In še eno področje je infrastruktura, ki jo moramo izboljšati. Pomislimo naprimer na avtonomno vožnjo in na to, da moramo harmonizirati cestne označbe. Naprimer, upam, da bo trialog uspešen in da bomo prišli do zadovoljivega rezultata, kajti cilj je, da bi do 2050 preprečili smrtne žrtve na cestah, zato moramo biti ambiciozni in vsi se moramo potruditi za to, da bomo do konca uspešno zaključili ta dosje. Hvala. Hvala, gospa Anderson, izvolite. Thank you. We'll just... Najlepša hvala. Reda, rada bi povedala, da sem res vesela, da ste v naši sredi in vesela sem vaših predlogov in prednostnih nalog. Rada pa bi izpostavila nekaj vidikov. Najprej glede najetih vozil. Sama sem ena od poročevalk v senci. Zgodovina tega dokumenta v tem odboru je zelo zapletena. Tudi glasovanje na plenarnem zasedanju je potekalo zelo natesno. Zato bi vas prosila, da bi vse skupaj še enkrat preučili. Prosim vas, da bi pregledali predloge sprememb, ki smo jih imeli na plenarnem zasedanju prejšnji teden. To niso bili sami radikalni eh, predlogi sprememb. Ne, nekateri predlogi sprememb so bili zelo občutljivi. Gre za pravilno izvajanje zakonodaje. Svet še ni oblikoval svojega dokončnega stališča in res upam, da bo vse skupaj podrobno preučil. Potem pa pravice potnikov v železniškem prometu. Najbrž veste, da je bila to pomembna zmaga za parlament zato da smo pripravili tako ambiciozen predlog. Skupnosti potrošnikov na evropski ravni so se skupaj pozdravile. Zato prosim romunsko predsedstvo, da, tem napreduje, da pri tem doseže napredek, kar se da hitro. Če vse skupaj pozorno pogledamo, pravzaprav ni nobenega smisla, da bi imeli tukaj klauzulo o višji sili, ki bi dajala več možnosti in manevrskega prostora operaterjem in bi hkrati predstavljala breme za potrošnike. Mislim, da moramo tukaj poslati jasno, močno sporočilo. Če osebe izgubijo povezavo, pa to ni njihova krivda in moramo pomagati. Res upam, da bomo tukaj lahko sodelovali in zaključili s tem zakonodajnim aktom. Anderson. Hvala lepa, gospa Anderson, gospa Grapini, vi boste zaključili to razpravo. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalila kolegom, ki so zastavili vprašanja, gospe ministrici. Gospa ministrica, eh, hvala za vašo zelo korektno predstavitev. Ne zato, ker sem Romunka, temveč zato, ker zelo dobro poznam trenutno romunsko vlado in vem, kakšen je potencial vladne ekipe. In prepričana sem, da bo upoštevala vse predloge kolegic in kolegov. Ne smemo uh, uh, meniti. Ne smemo pozabiti, da ima Romunija pravzaprav krajši mandat kot druge države članice, vendar naj povem nekaj konkretnega, kar zadeva eh, železniški promet. Vem, da je imela Romunija nekoč eno najgostejših omrežij v srednji in vzhodnji Evropi. Vem, da je danes v Romuniji treba reformirati to železniško omrežje vendar romunsko predsedstvo ima zelo kratek rok in me zanima, ali lahko nekoliko bolj povdarite železniški sektor, zlasti, ko gre za medsebojno povezovanje in ko gre za CEF. Drugo vprašanje, kar zadeva promet in vpliv prometa na turizem, kajti tudi o tem smo govorili. Če je promet dober, potem seveda to le koristi turizmu in želim vam veliko uspeha v vašem predsedovanju. Hvala, gospa ministrica. Slišali ste vprašanja. In kot sami pravite, veliko dela ste si naložili. Dala vam sedaj čas za govor, zato da lahko odgovorite na vprašanja kolegov. Hvala lepa gospa predsednica. Najprej bi se rada vsem zahvalila za zastavljena vprašanja. Kaj bi vam rada povedala? Rada bi vam povedala, da nameravamo konsolidirati skupen evropski projekt in doseči koristi za vse evropske državljane. Omenili ste, kaj moramo narediti skupaj, zato da bomo lahko zaščitili državljane, pa tudi zato, da bomo povečali konkurenčnost našega gospodarstva obenem se moramo osredotočiti tudi na trajnostno mobilnost in povezljivost ter na vse druge politike, ki bodo privedle do tega rezultata. Zato, da bomo zagotovili gospodarsko rast in konkurenčnost, pa tudi zaščito evropskih državljanov. Zato bi se vam res rada zahvalila za vsa vaša vprašanja. Kaj bi rada povedala? Že na samem začetku sem povedala, da je naše predsedstvo ambiciozno, a obenem tudi z nogami trdno na tleh. Res imamo zelo malo časa. Vaš mandat se bo zaključil čez nekaj dva meseca in pol. To smo upoštevali. In tako kot sem omenila, bi radi zaključili delo pri tistih najpomembnejših zakonodajnih aktih. S tem bi radi zaključili do sredine marca. Vsi ste se osredotočili na ta zakonodajni akt. Da, gospod Van de Kamp, imamo časovnico. Hvala, da ste nas opomnili na to, oziroma da ste to povedali našemu predsedstvu. Da, imamo načrt, ki ga sestavlja sedem pomembnih zakonodajnih aktov, ki jih moramo zaključiti do konca vašega mandata. seveda upoštevamo tudi splošen politični kontekst in evropske volitve. Ampak ustrajali bomo pri tem, da zaključimo s temi dosjeji. Potem pa nekaj glede prvega svežnja o mobilnosti. Da, vem, kaj se je zgodilo tukaj v Evropskem parlamentu. Poslali ste jasno sporočilo ampak lahko povem, da je svet pripravljen. Dobili smo mandat, ki nam ga je predalo avstrijsko predsedstvo. In pripravljeni smo začeti s trialogi z vami. Seveda pa nas zanima, ali se bomo tukaj osredotočali na celoten svežen ali pa bomo na, začeli trialoge samo z enim dosjejem, naprimer. Enim dosjejem, ki ste ga podprli. Glede tega smo lahko prožni in želimo začeti s trialogi z vami. Potem Zahodni Balkan. Da, to je ena od prednostnih nalog romunskega predsedstva. In zato beradi poskrbeli, da bodo vsi projekti in pobude, ki prispevajo k stabilnosti in dobremu delovanju, prometnega sektorja dobro delovali. Tukaj želimo podpirati tudi ustrezno politiko na področju dela. Potem pa še eno vprašanje, gospod Ertug. Hvala za vse, kar ste povedali. Da, TNT omrežje je za nas zelo pomembno. TNT je pomemben. Zakaj? Zato, ker to omrežje zagotavlja povezljivost Evrope. Obenem je pomembno za državljane in za njihovo varnost. In seveda bomo nadaljevali z delom. Kakšen je naš glavni cilj? Skupaj z vami želimo opredeliti rešitve, ki so povezane z mobilnostjo. Podpiramo tudi vse druge pobude, ki predstavljajo alternativne rešitve za infrastrukturo. potem ponovno mobilnost. Cilj našega predsedstva je, da skupaj s parlamentom najdemo rešitve in kompromise, s pomočjo katerih bi lahko zagotovili, da bo skupni trg deloval bolje, zato da bi izboljšali socialne pogoje dela za delavce in da bi zagotovili višjo stopnjo varnosti in boljše izvajanje nadzora, in da bi uporaba pravil bila nediskriminatorna. Prav tako želimo zmanjšati birokracijo in vse bremenitve, s katerimi se soočajo podjetja. Gospod Marinesko je govoril tudi o mobilnosti. Da, zdaj sem pred vami kot predstavnica predsedovanja predstavljam romunsko predsedstvo in kar zadeva naše glasovanje v svetu za promet. Tukaj želim govoriti kot začasna ministrica za promet v Romuniji. Zdaj ne govorim o imenu predsedstva, ampak govorim kot eh, začasna ministrica za promet. Zakaj smo se vzdržali, zato ker besedilo ni odgovarjalo našim ciljem, ciljem Romunije. Torej, glas Romunije ni imel vpliva na splošno usmeritev. To prav tako ni vplivalo na delo romunskega predsedovanja. To je bil odgovor, moj odgovor v funkciji ministrice za promet in ne predsednice oziroma predsedujoče svetu, gospod Marinesko, gospa Ajuto, gospod Kramer, vidva sta govorila o sorodnih temah. Revizija direktiva, direktive v zvezi z kombiniranim prevozom blaga. S pomočjo tega dosjeja bi lahko zmanjšali izpuste CO2, to je cilj predsedstva prav tako se zavedamo, da je to zelo pomemben dosje za promet na evropski ravni, to bo še vedno prednostni dosje in prizadevali si bomo poiskati uravnotežen dogovor o pogajanjih z parlamentom v prihodnjih mesecih, ki nam še ostajajo, torej januarja in februarja. Kar zadeva premikanje časa. Poletni čas in zimski čas torej. Svet bo to obravnaval in če sem omenjala samo parlament, se opravičujem. Gre za svet. Države članice potrebujejo več časa za to, da bodo lahko govorile med seboj. Države članice zasede torej, kajti vsi veste, da Spreminjanje časa, še posebej prehod na poletni čas, seboj prinese veliko posledic, tako kar zadeva gospodarski ritem, kot tudi vpliv na življenje državljanov. Gospa Anderson, vi ste govorili o izposojenih vozilih in o dosjeju na to temo. Evropski parlament je pripravljen na pogajanja z svetom in Evrop, romunsko predsedstvo bo storilo vse, kar je potrebno v naši moči, da organiziramo dejavnosti na tem področju, zato da bi dobili splošno usmeritev glede tega dosjeja in da bi začeli izvajati pogajanja s parlamentom. Opredelili smo že nekaj morebitnih datumov za začetek trialoga. Seveda, vse bomo storili za to, da bi to si je zaključili še v času našega predsedovanja ali pa da bi vsaj dosegli občuten napredek za to, da bi bil dogovor mogoč kasneje. Gospa Andersen je govorila tudi o pravicah potnikov. Ta dosje smo že obravnavali v času treh predsedstev, tri poročila o napredku smo dobili. In na koncu se je vse ustavilo zaradi Brexita. Tudi jaz sem potnica. Vsi smo potniki. Vsi si želimo, da bi imeli jasen pravni okvir. Nujno je imeti pravila, ki bodo preprosta, preprosta za izvajanje in da bomo imeli samo eno službo, ki bo odgovorna za izvajanje teh pravil. Romunsko predsedstvo čaka na rezultate študije komisije. In na to bomo nadaljevali z delom na tem dosjeju, to bo v drugi polovici mandata komisiji moramo na vse zadnje pustiti dovolj časa, da zaključi študijo. Vprašanje gospoda Liberackeja. Ne, dobro, se opravičujem. Aha, gospa Grepini. pravice potnikov v železniškem prometu, glede na to, da je parlament že sprejel stališče v prvi obravnavi. Romunsko predsedovanje bo nadaljevalo z aktivnostmi na tem področju, kajti podrobno je treba govoriti o tehničnih vidikih, zato potrebujemo nekaj časa za to. Romunsko predsedstvo želi zagotoviti napredek na tem dosjeju in to čim prej. Kar zadeva cestno infrastrukturo in cestno mrežo, to sem že povedala. Namreč mreža vpliva na konkurenčnost in na gospodarsko rast tudi turizem se razvija v Evropski uniji, v vseh državah članicah. Govorimo lahko tudi o Podonavju. Ko govorimo o infrastrukturi, vemo, da če izboljšamo infrastrukturo, to pozitivno vpliva tudi na druge gospodarske sektorje ne smemo pozabiti seveda niti na spodbujanje turizma. Na mednarodni ravni je treba zagotoviti, da bodo urednote držav članic znane, kajti naša evropska družina je najlepša. Zato bomo podpirali vse projekte, ki izpostavljajo naše vrednote in tiste projekte, ki spodbujajo razvoj infrastrukture in turizma. To je nekaj, kar mi res pri srcu. Še en odgovor v zvezi z tako imenovano eurovinjeto. V drugem delu romunskega predsedovanja ko bo parlament prenehal z dejavnostmi, se bomo začeli ukvarjati z osnutki direktive oziroma direktiv, kajti pri tem projektu je treba čim prej priti do cilja. Govorili bi lahko še več o železnicah in o Romuniji, tudi tukaj bom govorila v imenu romunske vlade. Torej, ne gre za to, da bi prenehali uporabljati več kilometrov železnice. Ne, gre za to, da ponovno ocenjujemo železniško omrežje in na osnovi tega bomo potem sprejeli ustrezne odločitve. Komisija je pravkar potrdila velik projekt za Romunijo, gre za železnico, ki naj bi jo zgradili gre za projekt vreden približno milijardo evrov in povem vam lahko, da je železnica res infrastruktura, ki manj onesnažuje in je torej prednostna infrastruktura za nas, zato vam lahko povem, da si bomo zato prizadevali tudi na celotni evropski ravni. Dobro, zdaj pa še varnost na cestah, vprašanje gospe Ajuto in gospe Zapardel. V času našega mandata bo varnost na cestah prednostna naloga za nas. Nadaljevali bomo delo tam, kjer so zaključili Avstrijci, poskusili bomo dobiti torej zakonodajni okvir in storili bomo vse, kar je v naši moči, zato da bi dobili dogovor s parlamentom, da bi zaključili te dosjeje, če v času romunskega predsedovanja. Mi bomo imeli tri dialoge s parlamentom. Prvi dialog bo jutri. Na realističen način želimo premustiti razlike v mnenjih in razlike med vašim besedilom in splošno usmeritvijo sveta, kar zadeva naprimer označbe in signalizacijo. In to sem že povedala. We will do, uh, all its best. Naredili bomo vse, kar lahko, zato da bomo čim bolj učinkovito poskrbeli za vse politike, ki so povezane s tem tako pomembnim sektorjem. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa ministrica. Mislim, da se bomo večkrat srečali, tudi v okviru trialogov, pa tudi pri spravnem postopku in tudi v okviru ministru za promet, kajti dejali ste, da res želite nekaj narediti na področju varnosti, še pred volitvami, mi smo so zakonodajalec in mi prav tako želimo doseči napredek na tem področju. Hvala lepa, se vidimo k malu in upam, da se vidimo spet k malu. odbor za promet vas bo vedno z veseljem sprejel v času vašega predsedovanja, zato da bi dosegli čim več napredka. Hvala in se vidimo kmalo. Merci. Je espère que tu es bien. Très bien, très bien, très bien.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 Mes chers collègues, kolegice in kolegi, zadnja točka in sicer predstavitev komisije, o delegiranih aktih o dronih, ki se uporabljajo v odprti kategoriji. To točko bomo preložili, gospoda Marineska ni, prav tako manjkajo določeni evropski poslanci, zato bomo to točko preložili na naslednjo sejo 29. januarja, naslednji teden torej. Vsem vam želim lepo popovdne. Gospod Vim, vam drekam hitro voorzitter, dank u zeer uh, voor deze flexibiliteit. Gospa predsedujoča, najlepša hvala, ampak imamo težavo z datumi z Marineskom. Ampak vseeno me zanima, ali bi lahko Evropska komisija posredovala svoja, svoje najnovejše besedilo delegiranega akta, tako da ga bomo lahko preučili. To je zelo pomembno in Marinesko je to že dokazal z vsemi podanimi predlogi sprememb. Potem pa imamo tukaj še en dokument, ki je povezan s samimi predpisi. Bi nam lahko komisija posedovala sta besedila? Hvala lepa. Gospod Vim van de Kamp, sekretarjat, bo poslal sporočilo Evropski komisiji, da bomo imeli vse dosje na voljo za razpravo 29. Hvala lepa, vse je konec.